Good afternoon, ladies and gentlemen. I open the afternoon session of our- Lepo pozdravljeni, začenjam s popoldanskim delom seje odbora Regi. Začeli bomo z glasovanjem. Prvo poročilo, o katerem bomo glasovali, zadeva regije EU, ki zaostajajo v razvoju. Naša poročevalka je bila v tem primeru gospa Džufri, da bi želeli kaj povedati? Ne, hvala. Prejeli smo dve mneni o tem poročilu, enega odbora Agri, drugega odbora za ribištvo. Kako naj bi bilo z glasovanjem? Omenili bom nekaj iz mnenja o odboru za ribištvo in če ne bo treba predebatirati čez drugega, se lahko losimo glasovanja. Najprej amandma 2. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 5. Za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 7. Z ustnim predlogom spremembe. Ali kdo temu nasprotuje? Ne. Glasujemo torej o predlogu spremembe 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Zdaj pa predlog spremembe 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Predlog spremembe 14. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Zdaj pa kompromis B. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Sprejet? predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani. Naj preverim, da bomo videli, kako stvari potekajo. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 22 začetek glasovanja. Forget. The vote is closed. Konec glasovanja. Ne. Stvari ne delajo. No, kakorkoli že je ta predlog zavrnen, čisto vseeno, ali imamo tukaj še en glas za ali proti, predlog spremembe zavrnen. Zdaj pa 23, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 27 z ustnim predlogom spremembe ali temu, kdo nasprotuje. Ne. Glasujemo 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis C. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis D, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 37 je identičen, se upravičujem torej isti kot 36, sprejet, zdaj pa 39, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, predlog spremembe 44, za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 45 za proti vzdržani sprejet. 47 za proti vzdržani sprejet. 46 za proti vzdržani sprejet. Kompromis F. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet. Zdaj pa agri predlog spremembe E. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet vzdržan, zavrnen, agri, g, za, proti, vzdržan, zavrnen. Kompromis ena, za, proti, vzdržan, sprejet. Predlog spremembe 53, za, proti, vzdržan, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržanje, sprejeti kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3a za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5a za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7a za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7b za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7c za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet predlog spremembe 113 za proti vzdržani sprejet. 114 za ne, 115 brez predmeten, torej 115 za proti vzdržani sprejet. Kompromis 11 za proti vzdržani sprejet kompromis 11a za proti vzdržani sprejet. Predlog spremembe 121. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjen. 122. Za proti vzdržani sprejet. 123 za, proti vzdržani sprejet vzdržani sprejet. Kompromis 12 za proti vzdržani sprejet. 128 za proti vzdržani sprejet. 129 brezpredmeten. Zdaj pa kompromis 13 za proti vzdržani sprejet sprejet. Kompromis 13a za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa kompromis 13b za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 143, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 15, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 15 A, za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa A gre 16, za, proti, vzdržani, preverjamo. A gre 16, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed. Konec glasovanja. Predlog spremembe je brezpredmeten. Zdaj bo predlog spremembe 149 z ustno spremembo. Kdo temu nasprotuje? Ne. 149 za proti vzdržanje sprejeti. 154 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18a. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Na glasovalnem seznamu lahko vidite, da ne bomo glasovali o predlogih sprememb odbora za ribiško politiko. Celotno mnenje bo pripeto k našemu poročilu, tako da se bomo zdaj lotili kar končnega glasovanja. Končno glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed. Konec glasovanja. Čestitke. Poročilo je sprejeto. Zdaj pa naslednje glasovanje, to zadeva poročilo gospe Valine in sicer gre za vlogo regij in mest EU pri izvajanju pariškega sporazuma o podnebju. Bi želeli kaj povedati? Tam je ničesar ne bi želeli povedati, v redu. Bomo kar začeli s glasovanjem. Začeli bomo z predlogom spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 2. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 3. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 4. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog spremljene 5 za, proti, vzdržani. Preverjamo, da bomo videli predlog spremembe 5, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Uh, Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 6. Glasujemo le o drugem delu. Le drugi del, zato ker je bil sprejet predlog spremembe 5. Glasujemo torej glede drugega dela predloga spremembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejet kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 6. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani sprejet. 34 za, proti, vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 35 za, proti, vzdržani sprejet. Preverjamo. Predlog spremembe 35. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejit. Ne? Zavrnjen. Se upravičujem. Predlog spremembe 36. So we, we vote 36. Yes, we vote 36. Who is in favor? Glasujemo torej o predlogu spremembe 36, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Predlog spremembe 36, začetek elektronskega glasovanja. The vote is closed now. Konec glasovanja. Sprejet. predlog spremembe 37, ne 38. Za, proti, vzdržani. Lahko prosim še enkrat glasujete. Kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet prosite, da preverimo, dobro bomo preverili. Predlog spremembe 38, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 8. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Zdaj pa predlog spremembe 45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 46. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis 9. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 10. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog spremembe 54. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnen. Predlog spremembe 55. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe 56. Za? Ne. Ta predlog spremembe je brezpredmeten, pade prav tako 57, ne 57 pa ne. Se opravičujem, da prav imate, moramo glasovati o predlogu spremembe 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Kompromis 11. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Kompromis 12. Za? proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 65, za, proti, vzdržani, sprejet. 66, za, proti, vzdržani, sprejet.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 Očitno imam napako na svojem seznamu. What does it mean we vote them if they are in the compromise? Kaj pomeni torej bomo o tem glasovali, če je to v kompromisu ali kaj? Se upravičujem, današnje glasovanje je res zabavno. Vrnili se bomo torej na predlog spremembe 65. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Zdaj pa 66. Za, proti, vzdržani, sprejet. 67. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejet, bomo preverili elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 68 je brezpredmeten, pade. Ne, 67 nismo sprejeli, 68 bilo je za, proti vzdržani, sprejet. 69 za. Ne, brez predmetanja. Zaradi predloga spremembe 68. 68. False, uh, 70 false 2. No. Glasujemo o predlogu spremembe 70. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromis 14. Bomo preverili predlog spremembe 70. Elektronsko glasovanje za začetek glasovanja. The vote is closed. Glasovanje. Zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 74. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 75. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 76. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani. Preverjamo 76, bolje je preveriti. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno enak rezultat, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverjamo. Predlog spremembe 90. Preverjamo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, moja napaka. 91 je brezpredmeten, če je 90 sprejet. 92. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 108. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 117 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno mislim, da je zavrnjeno, ampak preverjeno proti zdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o tako spomenjenem poročilu, pa elektronsko glasovanje glasujemo. Pa elektronsko glasovanje glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke. And you can remember this vote with my mistakes. Zapomnite si to glasovanje z mojimi napakami. Tako. Sedaj pa mnenje v Evropskem semestru za ekonomsko politično koordinacijo letni pregled rasti 2018, poročalka sem sama in gremo kar na glasovanje. Kompromis 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis. Ne, gremo na predlog s mojim besedem. Za, proti, vzdržani. sorry, you have the wrong voting list. I have a mistake in the voting list. I'm Paka na mojem glasovalnem seznamu, se upravičujem. Ne bomo glasovali o sedmem. Gremo kar na kompromis dve. Kompromis dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj še končno glasovanje. A ne, še 55, pravi predsednica. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja in mnenje je sprejeto. Hvala lepa. In še zadnje mnenje za danes, za današnje glasovanje. Mnenje o razrešnici, kar se tiče izvajanja splošnega proračuna Evropske unije za finančno leto 2016, oddelek 3, komisija in izvršne agencije. Sama sem poročevalka, kar začnimo. Kakšna sprememba? Ne, upam, da ne. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dve. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Predlog smembe 21 se popravlja predsednica. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 25. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 34 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. In mnenje je sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa za potrpljenje na današnjem glasovanju. Tako, konec glasovanja in prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Imamo izmenjavo mnen Thank you very much. Bo Iljano Ivanovo, članico Evropskega računskega sodišča o delu Evropskega računskega sodišča na področju kohezijske politike. Gospod Ivanovo, ste že spoznali, v našem odboru je že bila velikim zlanes, kot običajno. Bom najprej dala besedo gospod Ivanovi za začetno predstavitev, potem pa bodo dobili besedo poslanci, najprej koordinatorji. Če pa se potem spomnite, to imamo časa do 17. ure za to točko. Hvala lepa, predsednica, poslanke in poslanci. Veliko veselje mi je, da sem tukaj v Borolegi, vedno mi je veliko čas. Hvala za vabilo, ko smo se lani na vprašanju. Računsko sodišče namenja velik del našega dela kohezijske politike, ne samo kot del letnega pregleda, ampak tudi kot. Uh, del poročil o uspešnosti. Ko sem razmišljala, kaj naj vključim predstavitev, ker je toliko vprašanj, o katerih bi rada spregovorila, sem skušala zajeti najpomembnejše uspešnosti in izpolnjena pogojev, kar se tiče kohezijske politike. Če začnemo z izpolnjevanjem pogojev, tukaj lahko vidimo v zelo nazornem grafu razvoj stopni Če pa bi šla nazaj deset let, je bila napaka dvomestna. Tudi kolegi iz odbora KONT veste, da smo bili celo pri enajstih odstotkih leta 2006 na 5 na 5,2 in 2006 na 4,8 odstotka. Seveda pa moram omeniti, da je to še vedno nad dvoodstotno mejo, ki si jo želimo. To je eno od področji politike, ki skupaj s kmetijstvom ostaja, koj prevare ali izgube sredstva. Včasih so to tudi administrativne napake ali napačno vnešeni podatki podatki v izjavi, ki so bili napačno spomneni. To ni nujno prevajanje. Tukaj želim na kratko predstaviti najpogostejše razloge za napake. Tekom let se to spreminja. Razpisi so bili včasih najbolj pogosti vir napak, stroški, ki niso spremljivi, to je 42 odstotkov, potem 30 odstotkov nespoštovanje pravil razpisov, to je bilo vedno, dveh držav transakcije. in 30 transakcij videli takih, da so uporabili poenostavno postopek. V teh transakcijah, kjer smo videli poenostavljene stroškovne opcije, bolj odporne napake kot dejansko poročilo stroškov. Naslednja prosojnica. Na kratko želim spregovoriti o nekaj vidikih nečesa, kar želimo spremeniti pri našem delu. In to naslednje leto, kar se tiče tega, kako da zakonitost in pravilnost transakcij. Vendar pa In to se zavedate, da so bile sprejete temeljne spremembe za pravnike za kohezijsko politiko za 2020. To je letni postopek preverbe, potem za 2017 izjavo zanesljivosti bomo skušali se odmakniti nekoliko od tradicionalnega pristopa, ki smo ga uporabljali za zakonitost in pravilnost in se skušali pomakniti na to, da bomo se bolj zanašali na delo drugih. Z drugimi besedami, izvedla, potem bi postopno lahko prešli na drugačen postopek, da bi ocenili preverbe, ki jih počnejo drugi. To pomeni precej prednosti, kar nekaj let, tem bi lahko ponudili dobiti bolj poglobene informacije, geografsko gledano. Seveda, za pravičence je administrativno, administrativno breme zelo pomembno. Veliko krat vidimo, da določenega prejemnika preverjamo ne samo enkrat, dvakrat breme. S tem pristopom bo to izginilo, to bo pomagalo tudi prejemnikom. Toliko na kratko o izpolnjevanju pogojev. To je ena stran zgodbe, previnost in zakonitost, vendar pa to ni vse. Uspešnost, vemo, je ključno vprašanje, o katerem smo govorili v zadnjih letih. In to je nekaj, kar resnično predstavlja novo kulturo za naslednji večletni finančni okvir. Resnično se zanašamo na vidika uspešnosti kohezije in na prikaz rezultatov pri izvajanju kohezijske politike. Tukaj sem skušala na kratko predstaviti podatke za dve, to je doseglo cilje v celoti, delno ali pa jih niso. Če vidite, če si ogledate številke, potem vidite 58 odstotkov po namere doseglo cilje, rado za operativnimi programi in ali so projekti dosegli cilje. Tekom let vidimo, se osredotočajo na prav posebno temo in lahko ocenjujejo naprimer promet, cestni promet, celinske projekte. Kolege iz računskega sodišča, kaj pripravljamo za 2018? Dve temi visoke prednostne narave. Še vedno prednostna vprašanja, seveda niso vsa pomembna za odbor regij, ampak javno-zasebna partnerstva, boljša zakonodaja, trajnost projektov, orientacija na rezultate, absorpcija. To bomo pripravili k malu in torej ni ta tema, o kateri govorimo, ampak v odboru kont, kolega Gregor predstavlja mnenje, ki ga je sodišče predstavilo za naslednji večletni finančni okvir. To je briefing, ki je bil nedavno objavljen. Tema sporočila v tem dokumentu najprej. Resnično dobro opredeliti dodano vrednost EU. To je eno glavnih sporočil, da razvijamo ta koncept. To lahko vidite na kratko, torej, katera so glavna sporočila. Seveda pa je briefing na voljo dobro, če bi si to gledali nekoliko bolj podrobno, kakšen je ta novi pristop. Toliko torej na kratko o tem, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Najlepša hvala. To priložnost bomo izkoristili tudi zato, da vaše kolege pozovemo, da pridejo predstaviti poročila, ki jih je predstavilo računsko sodišče. Dobro je, da so ta posebej. Ja, ker sem tako zelo vesel, da bodo pravila delovala na tak način, da bomo lahko z njimi podpirali regije in partnerje, da bo prihajalo do manjše stopnje napak vidimo, da se je v zadnjih letih stopnja konstant, napak eh, konstantno. Če bi se napake, naprimer, povečevale, bi s tem pošiljali napačen signal. Vesel sem tudi glede tega, kar ste sami rekli, da bi morali vendarle izkazati zaupanje, kjer je zaupanje upravičeno. Pomembno je tudi, da smo čim ravno naslednje programsko obdobje. pri nekaterih predlogih ste že sami omenjali, kakšni nadzori so se izvajali. Ne vem, kaj naj še rečem, poročilo sem prelistal, ličeno, pokukal sem v to poročilo. To je eno od poročil, ki ga obravnavamo v okviru področja inovacij. Gre tudi za projekt Jaspers, naprimer Evropska investicijska banka sodeluje pri tem, EIB podpira obsežne projekte, še posebej je to veljalo v prejšnjem obdobju. Zelo verodostojno ste predstavili to, kako se trenutno delo vodi. Po eni strani pomagate državam članicam pri teh obsežnih projektih, po drugi strani pa izvajate nadzor nad tem izvajanjem. Tudi v pisarni se število sodelavcev povečuje, istočasno pa ste rekli, da se število projektov zmanjšuje. Število zaposlenih in število projektov se je v zadnjih letih pomikalo obratno sorazmerno. Odločiti se moramo, ali bomo s projekti v okviru Jaspersa sploh še nadaljevali, ali bomo nudili tehnično podporo, imamo projekte Jaspers, zlasti v novih državah članicah. Ampak, če to prinaša slabše rezultate, če je področje raziskav nekoliko postavljeno pod vprašaj, potem ne vem, kako bomo dosegli cilje. Mislim, da ste razvijali čisto vse projekte, spoh niste upravili izbora, če sem prav prebral v poročilu. Lahko poveste kaj več, ali sem napačno obveščen, napačno razumev. Imam dober občutek in predstat mi je še kako všeč. Še toliko bolj pa mi je bila všeč informacija da je bila uporabljena tudi možnost poenostavljenih stroškov, da je zaradi tega manj napak, kajti to mi daje misliti, da je tisto, kar smo storili pri omnibusu na področju kohezije in poenostavitve, pravi korak. V zadnjih letih sem mislila, da je stopnja napake na področju kohezijske politike odvisna od sistema, ki je uveljavi, tudi ko gre za pravila, da ta prispevajo k tej stopni. Poenostavljen postopek je tisti, zaradi katerega se bodo napake bistveno zmanjšale na področju kohezijske politike, tudi če bodo projekti bolj kompleksni. To je pomembna informacija, ne samo za tiste, ki se ukvarjajo z birokracijo, temveč za vse tiste, ki berajo rumeni tisk, naprimer časopis The Bild v Nemčiji. Tam pišejo, da nikoli več ne bomo zagotavljali tolikšnih sredstev, kajti na stotine milijonov evrov je izginilo v kohezijski politiki. Eno vprašanje imam, ne vem, morda sem vas napačno razumela, ampak rekli ste, da so se pojavile napake v nekaterih partnerskih sporazumih. Lahko to še enkrat pojasnite, ker si težko predstavljam javno-zasebna partnerstva ali ne vem, morda sem narobe razumela, ker res ne vem, kako je to povezano z računskim sodiščem. Hvala. Okay, Najlepša hvala, gospod Tomašič. Želite besedo? Ne. Morda še kak drug koordinator, ampak nikogar ne vidim v dvorani. Tako da nadaljujemo s člani odbora regi. Najprej gospod Buda, potem gospa Maletič. Ehm, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi za podano predstavitev. Prejšnji teden je bil turkizni teden, vsaj romunski župani so takšnega mnenja. Kmetje pravijo, da so se dolžni obračati na računske kmetje, pa ne zgolj kmetje. Pravijo, da imajo hude težave. Leta 2009 in 2014 zagotovimo jasnost, kar zadeva pravila. Pomembno je, da vemo, na kakšen način se lahko predstav na polskem so razmere naprimer drugačne. Zdi se mi, da bi vi morali v Bruslju igrati večjo ulogo na področju usklajevanja težave, zato ker nam Bruselj nalaga kar nekaj pogojev pri uporabi evropskih sredstev. Obstaja tudi precejšen strah, da se bodo pojavili napa tudi za vašo predstavitev. Ponovno ugotavljamo, da je večina napak prisotnih na področju javnih razpisov, pa tudi, ko gre za upravičenost posameznih projektov. Pri javnih naročilih pa me zanima, če imate bolj na ravni javnega sektorja, torej javnih organov. Kajti oboji se udeležujejo javnih naročil in morajo spoštovati pravila z tega področja. Če gre bolj za problem zasebnih akterjev, potem bi verjetno res morali kaj spremeniti. Vsakem vprašanje, ki je vezano na to, kar ste povedali glede uspešnosti. Rekli ste, da nimamo na voljo ustreznih kazalnikov na samem začetku izvajanja projektov. Kaj to pomeni? Ali so kazalniki preveč optimistični, premalo realni? Ali je problem v tem, da na samem začetku sploh ni na voljo kazalnikov? Še eno vprašanje glede prekomernih stroškov. To bi utegnilo biti nevarno, če je vse skupaj povezano z javnimi naročili oziroma se stroški povečajo. Zanima me, če imate morda bolj podrobne informacije glede tega, ker me resnično zanima, kaj se v praksi dogaja na tem področju. Hvala. Hvala. Hvala lepa. To so bila vprašanja strani kolegov, ki so bili na mojem seznamu. Besedo predajam zdaj nazaj gospe Ivanoviče, pa imate pa tudi vsem za ta zanimiva vprašanja. Bom začela odgovarjati kar lepo po vrstnem redu. Najprej gospod Van Nistelroj. Hvala lepa za vaša vprašanja in tudi za začetno pozitivno oceno cilja, ki smo si ga zadali, to pa je, da čim bolje delamo in da pokažemo rezultate svojega dela ter tudi vpliv kohezijske politike. Popolnoma se strinjam z vami. Dobra uspešnost, dobri rezultati so tisti, ki gradijo zaupanje. Strinjam se tudi glede poenostavitev. Potem poročilo o Jaspersu. Oskar Heriks je kolega, ki poroča o tem, mislim, da ste z njim že v stikih, on vam lahko poda več podrobnosti. Poročilo je res dokaj kritično glede tega. Komisiji smo tudi predlagali naj sprejme več ukrepov, da naj zagotavlja več nadzora v fazi načrtovanja projektov Jaspersa, tudi potem v fazi postopne ukinitve, ko se cili dosežejo blažiti je treba tudi tveganje glede morebitne pristranskosti ocene projektov v Jaspersu. Pomoč za Jaspers je treba prilagoditi vsakemu posameznemu projektu, sredotočati bi se morali na nudenje nasvetov pri večjih projektih, tudi zmogljivosti držav članic bi morali krepiti tekom let, da bi država. Kolega, ki je član poročevalec lahko ponudi več podrobnosti bilateralno. Gospa Krel, kot ste omenili, stopnja napak se zmanjšuje, možnosti poenostavljenih stroškov so se izkazale za, um, se bolj pogosto uporabljajo možnosti poenostavljenih stroškov in tam ugotavljamo, da napak praktično ni, kar kaže na to, da če se ta možnost uporabi, je učinek večji. Imamo kompleksen sistem pravil, strinjam se z vami, ko govorimo in da ne poenostavljamo, da zadeve še bolj zapletamo. Obstaja delovna skupina na visoki ravni. Pripravljamo tudi briefing dokument, katerega namen je, da ocenimo vse tisto, kar smo do zdaj storili na tem področju. Želimo zagotoviti pregled nad vsemi predlogi, zato da vam pomagamo pri sprejemanju boljših odločitev. Bi pa rada na tem mestu omenila to, kako pomembno je, da merimo pravilne stvari. Vi ste omenili partnerske sporazume, ne vem, ali ste prav razumeli. Javno-zasebna partnerstva se trenutno ocenjujejo in bodo del končnega poročila, imamo pa partnerske sporazume, ampak to je ločeno vprašanje poročilo s tem v zvezi je sodišče že objavilo, gre za pomembno poročilo, ker naslavlja na nek način tudi ta problem poenostavitve. Včasih imamo preveč kazalnikov, ki pretirano obremenijo celotno verigo, ne zgolj upravičence, temveč tudi tiste, ki merijo in konec koncev celoten proces. Kaj smo ugotovili? Na Tisoče kazalnikov se ustvarja na regionalni ravni, na vseh možnih ravneh, kar se jih lahko spomnite. Merimo vse mogoče stvari, včasih tudi kaj, česar spoh ne bi bilo potrebno meriti. In na koncu je potem zelo težko zadeve poenotiti in pripraviti nek pomenljiv zaključek. Zato v tem poročilu predlagamo, da se preneha uporabljati te nepotrebne kazalnike, ker resnično ne pripomorejo k našemu delu. Nekaj sicer merijo, ampak ne merijo uspešnosti. Me, uspešnost pa je tista, ki jo mi merimo. Zato jo moramo razlikovati med merjanjem outputa in merjanjem rezultatov. Kaj moramo resnično meriti? To je pomembno vprašanje. Če boste ocenjevali neko. Če, naprimer, ugotovite, da se je zmanjšala količina emisij CO2, da se je zmanjšala količina zastojev, ker ste zgradili to cesto, boste merili ne output, temveč učinkovitost oziroma uspeh, katera regionalna letališča so se zgradila ampak potem jih niso uporabljali v namen, za katera so bila zgrajena. Zdi se mi, da je to tak najbolj očiten primer. Gospod Buda, žal mi je, ko slišim, da mislite, da je računsko sodišče ključnih primerih izvaja ogromno število kontrol in revizij, zaradi česar je celoten proces izjemno težaven. Mislim, da sem to priznala tudi v uvodnih izjavah, namreč želimo vsi spremeniti svoj pristop tudi zaradi tega, zlasti ko preverjamo zakonitost, regularnost. Trenutno se lahko zaupamo delu, ki ga opravljajo drugi. V tem primeru se bo zmanjšalo število kontrol in nadzora. Po drugi strani pa se nadzoru v celoti ne moremo odpovedati, ker smo odgovorni evropskim državljanom povedati ravnoteže, kaj ti ekstremi sami po sebi niso dobri. Gospa Maletič, vi ste spraševali o javnih naročilih in napakah na tem področju. Nimamo neke razdrobitve podatkov med zasebni in javni sektor. Povsem na ključno dor izvajo. Lahko bomo preverili zasebnega akterja, lahko javnega akterja. Nedavno smo pripravili posebno poročilo o javnih naročilih ampak zdaj je to poročilo že kar nekaj let staro. Če želite bolj tehnične informacije glede javnih naročil, preberi si vi želeli, da bi vedeli, kaj se je dogajalo z zasebnimi javnimi akterji. Glede kazalnikov pa mislim, da sem že podala odgovor, ko sem odgovarjala na prejšnjo vprašanje. Gospod Buda bi rad še enkrat besedo, izvolite na kratko. Uh, da, bom se ne zgolj vprašal, da o prečizare bral se fakt. Hvala lepa, gospa predsednica. Zgolj še eno pojasnilo. Nisem rekel, da je računsko sodišče sovražnik na področju črpanja evropskih sredstev. Ne. Ravno nasprotno. Računsko sodišče je tisto, ki bi moralo raz. Bi pa vseeno rad slišal odgovor na naslednje vprašanje, zato ker mi pogosto zastavljajo to vprašanje. Zakaj veljajo tako različni postopki za črpanje sredstev med posameznimi državami. Župani v Romuniji so me spraševali o tem, naprimer na Polskem, to strani dokumentacije. O tem sem vas spraševal, zato se mi zdi, da bi moral Brusel poseči. Potrebujemo mehanizem, ki bo poenostavil ta postopek črpanja sredstev na nacionalni ravni. Ljudje potujejo po Evropi, vedo, kaj se dogaja v drugih državah in zaradi tega prihaja potem do nezadovoljstva. Kar pa zadeva računsko sodišče, domači ista pravila. To pa seveda povzroča nezadovoljstvo med potencialnimi upravičenci. Kratek odgovor. Najlepša hvala. Ja, popolnoma se strinjam z vami. Zakaj je črpanje tako težavno? Če do zdaj niste našli odgovora, dvomim, da vam ga jaz lahko zagotovim v eni minuti. Ampak delni odgovor lahko najdete v prihajajočem poročilu o črpanju sredstev. V prihodnih mesecih bomo objavili specifično poročilo, države to so. Ampak odkar je por... veste znana, boste, upam, prebrali poročilo, ko bo javno dostopno in tam našli odgovore. Hvala lepa, gospa Ivanova. Ni dodatnih vprašanj kar vsaj po mojem vprašanj. Zdaj pa, ko se srečujemo na redni osnovi, ko komuniciramo, smo izboljšali tudi medsebojno zaupanje. Hvala lepa za to predstavitev, hvala za odgovore na vprašanja. Še naprej bomo seveda sodelovali z računskim sodiščem. Najlepša hvala še enkrat. Mob petih. Prosim vas, da se vrnete nazaj v dvorano ob peti uri. Hvala.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 Lep pozdrav še enkrat, gospe in gospodje. Po tem kratkem odmoru zdaj z veseljem pozdravljam našega gosta, gospoda Dombrovskisa, podpredsednika Evropske komisije, ki je odgovoren za evro in socialni dialog ter za finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov. Danes bomo imeli izmenjavo mnen, ki bo večinoma potekala o programu za podporo strukturnim reformam. Pogovarjali se bomo o izvajanju tega programa. Verjetno se spomnite, da je odbor regij odgovoren za zakonodajni dosje, v okviru katerega se vzpostavlja ta program. Redno nas tudi obveščajo o tem, kako se razvija ta program v komisiji. Hvala lepa komisiji za vse podrobne informacije. Ob koncu lanskega leta je Evropska komisija predstavila zakonodajni predlog, s katerim naj bi okrepili monetarno in gospodarsko unijo. Eden od teh zakonodajnih predlogov je tudi v dometu našega odbora. Mi želimo okrepiti proračun, za program za podporo strukturnim reformam želimo spodbuditi tudi konvergenco v evroobmočju. Danes imamo priložnost, da se o vseh tih vprašanjih pogovorimo z gospodom Dombrovskisom. Ne želim tratiti časa, tako da vam kar predajam besedo. Potem pa bo sledila razprava s člani odbora regi komisar. Izvolite. Tovane članice in člani, najprej hvala lepa za povabilo. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se z vami pogovorim o programu za podporo strukturnim reformam. Govorili bomo o oblikovanju in izvajanju tega programa, ker želimo spodbuditi bolj učinkovito, bolj smotorno uporabo evropskih sredstev, še posebej strukturnih sredstev. Strukturne reforme so ključnega pomena tudi z vidika kohezije, konvergence ter vključujoče rasti. Ambiciozne reforme posodobijo gospodarstvo, krepijo konkurenčnost, spodbujajo naložbe, pomagajo pri ustvarjanju delovnih mest in izboljšajo življenjski standard, tako kaže izkušnje. Pomagajo tudi pri zmanjševanju razlik in odpravi strukturnih neravnotežij med regijami in državami v Evropi. Program za podporo strukturnih reform pomaga državam članic težji med regijami in državami v Evropi. Program za podporo strukturnih reform pomaga državam članicam pri krepitvi upravnih in drugih zmogljivosti. Zanesljive javne storitve, upravne reforme, to je tisto, s čimer bomo izboljšali javno upravljanje, kajti na tem temelji tudi gospodarska in socialna kohezija. Strukturne reforme ne samo, da oblikujejo okolje, ki spodbuja rast in zaposlovanje, temveč prispevajo evropskemu gospodarstvu, da se laže zoprstavi šokom in prispeva k socialni in gospodarski koheziji. Strukturne reforme so zato pomemben gradnik, ko skušamo oblikovati učinkovito in pravočasno izvajati, moramo odpraviti institucionalne in upravne zmogljivosti, predvsem na nacionalni ravni ta program za podporo strukturnim reformam lahko pomaga državam članicam na tem področju, kar države priznavajo. Še preden smo sprejeli program eh, PSR, projektu smo izpeljali, polovica je bila do zdaj že zaključena, nekaj dolgoročnih projektov pa se še izvaja. V pripravljalnih ukrepih smo slovenskim organom nudili podporo za to, da bi naprimer izboljšali stanje, kar zadeva slaba posojila v sektorju MSP-ju. Glo namenili za to, se pravi, štirikrat več sredstva smo imeli na voljo v letu 2017. Letos je 24 držav predložilo 444 prošen v višini 152 milijonov evrov. Petkrat več proračunskih sredstva smo imeli tokrat na voljo. SRP v letu 2017. Tesno smo se usklajevali z državami članicami in ostalimi službami v komisiji, ker nismo želeli prekrivanja ali dvojnega financiranja. Večina projektov se nanaša na reforme v javnem in upravnem sektorju, potem 18 odstotkov gre za finančni odstotkov v finančnem sektorju. Program odločno prispeva k doslednemu izvajanju politike Evropske unije nekje 90 odstotkov vseh projekajanja, ko gre za izvajanje kapitalske unije, energetske unije, potem, ko gre za izvajanje zakonodaje unije na splošno. SRP je trenutno v teku 9 mesecev, komisija pa že ponuja prvo podporo na terenu, kot smo to obljubili jeseni. Izvajanja visoka in da se stvari izvajo hitro, predvsem pa upoštevamo specifične potrebe teh držav. Podporni ukrepi imajo tudi pomembno regionalno in čezmejno dimenzijo. Naprimer, podpiramo Estonijo, Latvijo in Litvo pri uvajanju posebnih držav članic in pripravljamo prilagojene ukrepe za druge članice, spodbujamo sodelovanje med državami. Naprimer, v zdravstvenem sektorju pomagamo državam članicam pri izvajanju ukrepov, ki so vezani na izvajanje priporočil za posamezne države. Želimo zagotoviti dostopno dobi v, na Slovaškem, kjer nudimo pomoč pri razvoju dodatnega potencijala za zagotavljanje pomembnih projektov, s katerimi bomo spodbujali z EFSI, ga dopolnili z nacionalnimi finančnimi instrumenti in strukturnimi skladi. V Litvi pomagamo pri razvoju strateškega načrta. Nismo še sprejeli finančne odločitve za letošnje leto, ampak lahko vam že predstavim, koliko število projektov bo usmerjeno v podporo izvajanja Evropskega strateškega investicijskega sklada. S tem naj bi pospešili tudi absorpcijo črpanja sredstev, obenem pa izboljšali tudi učinkovitost uporabe finančnih. Podpora se izvaja na terenu, koristi pa so širše od tega, kar zagotavljajo trenutno razpoložljivi finančni viri. Moramo pomagati tudi tistim državam članicam, ki želejo sprejeti evra v procesu realne konvergence in pa tudi pri razvoju bolj odpornih gospodarskih in finančnih struktur. Tako bomo zagotovili tudi razširito proračuna za SRSP, obenem pa podpiramo tudi tiste države članice, ki še niso sprejeli evro na poti do evra. V vse te namene predlagamo okrepito programa za podporo strukturnim reformam z dodatnimi 18 milijoni evri iz proračuna EU do leta 2020. Države članice obenem spodbujemo k temu, da izkoristijo možnost iz 11. člena uredbe SRSP in prenesejo del svojih sredstev iz tehnične pomoči znotraj skladov EFSI v SRSP. Pripričan sem, da bo Evropski parlament lahko podprl naš predlog. Najlepša hvala. Thank you. Še veliko širši. Začeli bomo s predstavniki političnih skupin. Gospod Novakov v imenu ELS. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani komisar. Najprej se vam zahvaljujem, da ste si prihranili nekaj časa, da ste se odrežili v okviru financiranja EU za države članice, če temu moram tako reči. In če povlečem usporednico z drugimi novimi proizvode, je to tako kot nov pamet ceno. In najbolje je, da pri tem prisluhnemo uporabnikom, v našem primeru so to države članice na osnovi teh povratnih informacij polno zmogljivost tega proizvoda. To je bila torej pomankljivost pri tem programu, ko gre torej za financiranje, dobre rezultate po vsem tem trudu, ki ste ga vložili v to. Številne države članice so že zainteresirane za sodelovanje v tem programu, ampak zanima me, kaj skla smo začeli z obljubo državam članicam glede rezerve. Zdaj pa je prišlo do manjše spremembe. V Evropskem parlamentu dolgo časa sem sodelovala tudi na odboru Budge za proračun in ko zdaj prisluhnem kolegom iz tega odbora, pravijo, da možnosti za uporabo tega programa na fleksibilen način niso najboljše. Boste poskrbeli za to fleksibilnost? in da je obenem res, da obstaja nekakšna marža bila v državah članicah, menda celo 24 držav članic pri tem sodeluje, celo Nemčija, dobro, v dveh letih, ampak mora biti to tudi izvedljivo z vidika instrumenta za fleksibilnost. Ne moremo torej sredstev prevzeti iz ovojnice za kohezijsko politiko ali pa rabi trenutne stare uredbe, lahko predlagajo tudi reformne programe na poti do pridružitve. Da nismo pravzaprav odgovorni za to, da oblikujemo dobro podobo za gospoda, ki države članice pripravi tudi na evroobmoče. In obenem imamo možnost za izvajanje strukturnih reform znotraj e-, sredstvi iz strukturnih skladov so regionalni predstavni organi. In poglobljeno smo se pogovarjali ob začetku vanja SRSP-ja glede tega, kako razrešiti konflikte na nacionalni ravni. Torej, kakšno naj bo sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi, ki so odgovorni za posredovanje teh sredstva, glede tega, kako razrešiti konflikte na nacionalni ravni. Torej, kakšno naj bo sodelovanje med nacionalnimi pristojnimi organi, ki so odgovorni za posredovanje teh sredstev in kako regionalni pristojni organi ta sredstva uporabljajo. Tukaj obstajajo možne navzkrižja in kako naj poskrbimo za to, da ne bo prišlo do predlogov, komentar, kako naj bi SRSP dopolnjeval novi predlagani program oziroma orodje za izvajanje reform in kako si predstavljate izvajanje v naslednjih letih. Kako se boste ta dva. Hvala. Najlepša hvala, če ni dodatnih pripomb ali intervencij, pa imate besedo vi, gospod komisar, da se odzovete. Najlepša hvala, spoštovani poslanci in poslanke, za vaše pripombe in vprašanja. Dovolite mi, da НСП. Програма за подпора структурним реформам за 18 милиона евро. Izvajanje reforma do leta 2020, potem pa smo opozarjali tudi na različne možnosti znotraj sporočila za večjeti finančni okvir. To smo predstavili prejšnji teden. Vseh teh tem se bom lotil, se pa moramo zavedati tega, da sem odgovoren primarno za SRSP in SRSC, pri večjetem finančnem okviru pa je odgovoren za to gospod Ettinger Čanja, ki je neposredno vezan na program za podporo strukturnim reformam. Gre torej za naš predlog povečanja obsega sredstev za ta program. Mislim, da je logika jasna, izražena je bila potreba na strani držav članice potrebe večkrat preseže na leto, to jasno kaže na to, da moramo to pomoč okrepiti. Na to pa se moramo tudi vprašati, iz kje bomo črpali ta sredstva ali pa jih prenesli. Res je, da predlagamo to, da naj bi uporabili instrument za fleksibilnost in spet 40 milijonov evrov za leto 2020 iz instrumenta za fleksibilnost potem pa še celoten obseg proračuna, mislim, da